Spoštovane kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo z zasedanjem. Upam, da se nam bo pridružilo še kaj več poslank in poslancev. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen. Ima kdo ugovore? Ne.